Ladies and gentlemen. Dame in gospodje, dragi kolegi. Rad bi pričel z popodanskim delom naše seje odbora za zunanje zadeve. Veliko vas je v dvorani, veliko zanimanje eh, vlada za našo gostjo. In v prav posebno čast mi je, da v imenu našega odbora pozdravim predsednico vlade Republike Srbije, Ano Brnabič. Dobrodošli, dobrodan. E, odlično je, da ste lahko tukaj z nami. Rad bi pozdravil tudi ministrico za evropsko integracijo Jadranko Joksimovič, ki je redna gostja pri nas in Ana Husanovič, ki eh, je eh, predstavnica eh, misije Srbije pri Evropski uniji. Torej, kot vidite, je srbska delegacija povsem uravnotežena, namreč samo ženske jo sestavljajo. Tukaj je tudi predsednik skupščine Vojvodine, Istvan Paštu. Dobrodošli in predsednik vlade Vojvodine Igo Mirovič. Je gospod Mirovič tudi tukaj? Ja, odlično. In potem bi rad pozdravil tudi veloposlanika Evropske unije v Beogradu, San Fabricija. Dobrodošli. Predsednica vlade, vidite, da vlada veliko zanimanje za vaš obisk. Zelo nas zanima tudi vaša država. Naj povem nekaj besed, ne le kot predsednik tega odbora, ampak tudi kot poročevalec za vašo državo. Vlado vodite od junija. Predstavili ste eh, ambiciozen načrt za modernizacijo, ki temeli na digitalizaciji, inovacijah in pa izobraževanju. Dejali ste, da boste izboljšali fiskalno konsolidacijo in da boste ukrepili prizadevanja v boju proti korupciji in organiziranemu eh, kriminalu. Poleg tega ste eh, povdarili tudi strateško usmerjenost eh, vaše države k Evropski uniji in eh, v finalu Eurobasketa sta eh, skupaj z predsednikom vlade Slovenije Mirom Cerarjem pokazala, kako eh, se lahko obnašaš patriotsko, krati pa pravično. Eh, torej, Srbija in pa Zahodni Balkan zahtevata veliko prizadevanj, ampak ta prizadevanja so seveda upravičena, kar lahko potrdijo tudi kolegi iz drugih držav. Eh, poleg orisa gospodarskega razvoja v vaši državi eh, in pa opisa politične situacije na Zahodnem Balkanu, bi radi slišali tudi vaše načrte eh, na področju konsolidacije demokracije, zagotovitve svobode medijev, dela nevladnih organizacij v Srbiji in omenil sem zgolj nekaj tem. Seveda pa. Uh, skušamo izkoristiti vsako priložnost za vzpostavitev uh, dialoga med Beogradom in Prištino. Obljubili ste, da boste vodili uravnoteženo uh, zunanjo politiko, kako je to v skladu uh, eh, z prilagoditvijo srpske zunanje politike, politike Evropske unije. Uh, Eh, kako nameravate to doseči. Torej, brez nadaljnega vam dajem besedo, potem pa bom kolegom dal možnost, da pokomentirajo, kar ste povedali eh, in da zastavijo vprašanje. Beseda je vaša. Um, Hvala lepa, David, dragi člani odbora za zunanje zadeve. O veliko čast in zadovoljstvo mi je, da sem danes z vami tu Nova srpska vlada je bila oblikovana pred približno stotimi dnevi. In moja velika želja in namen je bila ta, da bi imela prvi uradni obisk v Bruslju. To je pravi signal prihodnje poti Srbije in prihodnjega cilja Srbije. Zahvaljujem se našemu veleposlaništvu svetu, vsem kolegom, hvala vam, ker ste to omogočili. Zelo sem vesela, ker sem danes tu, zelo sem vesela, ker lahko spregovorim pred odborom za zunanje zadeve o moji viziji srpske prihodnosti. V soboto 14. oktobra bom pravzaprav lahko državljanom Srbije predstavila rezultate dela moje vlade v prvih stotih dnevih. Že danes vam lahko rečem, da sem zelo zadovoljna s torjenim prvih treh mesecih. Začeli smo v nekoliko težavnih okoliščinah, soočali smo se z nekaterimi stavkami, ampak ko smo to rešili in ko smo pokazali, da lahko delamo kot ekipa, kar je tudi moja prva prioriteta, da pokažem, da je ta vlada dobra ekipa, da je zavezana temu, da vodi Srbijo tako, da bi vstopili v Evropsko unijo tako hitro, kot se bo dalo. Ampak najprej moramo izvesti reforme, ki ne obstajajo samo zato, da podpirajo nas, ki se pridružujemo Evropske unije, ampak da obstajajo zato, ker mi želimo, da Srbija postane boljša država, boljša za življenje. In ko bomo mi kot ekipa delali in ko smo tudi rešili te stavke v preteklosti, smo ugotovili, da smo sedaj na pravi poti, da lahko nadaljujemo dobro delo predhodne vlade, mojega predhodnika Vučiča in prav zaradi dela te vlade in zaradi vsega, kar je sledilo po teh stavkah, lahko rečem, da smo imeli uspešnih sto dni. No, naj vam povem, kakšna je moja vizija za Srbijo, kakšne so strateške prioritete. Kot jaz to vidim, kajti, ko vas nekdo imenuje za premijeja, se znajdete v situaciji, ko morate pravzaprav rešiti cel niz kriz. Nimate časa razmišljati in nimate časa strateško razmišljati o tem, kaj želite storiti in kam želite iti, kakšne so vaše prioritete. Torej, predstavila vam bom mojo vizijo, tako kot jaz gledam na to, kot je rekel David. Moja prva prioriteta ali druga, moji prvi dve prioriteti, dela nove vlade sta naslednji. Najprej digitalizacija, to je prva prioriteta, druga pa je izobraževanje. In če si pogledam Srbijo kot hišo, če si jo tako predstavljam, je to zame temelj te hiše. Digitalizacija poleg izobraževanja. Predhodna vlada je storila veliko. Zato, da bi obrnila našo pot, da bi išli iz bankrota. Srbija je bila eh, pred tremi meseci tik pred bankrotom, kot je rekla Svetovna banka, predhodna vlada je torej storila veliko. Zato, da bi umaknila ta Titanik stran od ledene gore. In zato, da bi ta vlada lahko imela močno izhodišče in temelj za nadaljno rast. Tako da na srečo jaz kot nova premijejka nimam teh ukrepov, Eh, fiskalne konsolidacije, ki so, niso bili popularne. To je bilo že postorjeno. Zdaj lahko svojo vlado razmišljamo rasti na trajnosten način, da imamo dinamično, dolgoročno raz Srbije. To pa lahko zgradimo le, če imamo močno izobraževanje, to pomeni izobraževalno reformo in če imamo digitalizacijo. In zato za digitalizacijo imamo mi zelo velik potencial. Digitalizacija pomeni več informacijske tehnologije, ampak tu gre pravzaprav za izvajanje informacijske tehnologije in rabo lete v različnih industrijah. Kmetijstvo, gradbeništvo, zdravstvo, področju raziskav in razvoja, v vseh teh sektorjih imamo ustvarjalne industrije, videoigrice. Torej, tu vidimo veliko rast majhnih in srednje velikih podjetij v Srbiji v zadnjih petih, šestih letih. Industrija informacijske tehnologije v Srbiji je danes industrija, ki najhitreje raste. Raste deset, za deset odstotkov letno. Razvija se programska oprema. Rast je 20 odstotna na leto. In na vse to prihaja predvsem iz zagonskih podjetij, inovativnih podjetij, iz MSP-jev. Če bi se to dogajalo brez vladne podpore, potem sem razmišljala, kaj se lahko zgodi, če imamo nekaj vladne podpore pri teh dogodkih. Digitalizacija in izobraževanje, to so temeli prihodnje rasti Srbije. In če izhajamo iz teh temeljev te naše hiše, imamo tu tri ključne stebre. In to so trije ključni stebri, ki jih moramo zgraditi, zato da bi se lahko pridružili evropski družini narodov. Najprej imamo tu gospodarski razvoj in makroekonomsko stabilnost, drugič gre za reformo javne administracije in tretji stebr je vladavina prava. Če razmišljamo o tem, imamo tu nek tak temelj in potem imamo te tri stebre, ki držijo hišo. In ta hiša se imenuje Srbija. In mi smo storili največ pri prvem stebru, torej pri gospodarskem razvoju in makroekonomski stabilnosti. Kot sem rekla, pred tremi leti smo bili tri mesece pred bankrotom. Predhodna vlada je sprejela in izvedla zelo, zelo nepopularne ukrepe fiskalne konsolidacije. To je obsegalo tudi drastični rez javnih izdatkov. Danes imamo 40 tisoč manj zaposlenih v javnem sektorju v primerjavi z obdobjem pred tremi leti. Morali smo znižati plače v javnem sektorju za 10 odstotkov, morali smo znižati pokojnine. In trudili smo se, da bi imeli stroge proračunske omejitve za izdatke lokalnih vlad, potrebovali pa smo tudi strog nadzor izdatkov za projekte infrastrukture. S povečanim izdatkom za infrastrukturne projekte smo skušali delovati ciljno. Zato, da bi najprej zaključili tiste projekte, s katerimi smo začeli, preden bomo sedaj šli na sto novih projektov. Torej, v preteklosti smo začenjali vse istočasno, potem pa nismo nič eh, zaključili. Torej, danes je Srbija oblikovala fiskalno konsolidacijo in makroekonomsko stabilnost, jaz sem podedovala vlado, ki ima proračun. In to je boljši proračun kot v zadnjih desetih letih. V letu 2016 smo videli, da je to prvo leto eh, s fiskalnim presežkom proračuna. To je, to je bil prvi fiskalni presežek v proračunu. Končno smo imeli javni dolg, ki je začel padati, torej ta krivulja se je začela zniževati pri javnem dolgu. In koncu lanskega leta smo imeli 73 odstotkov dolga pri BDP-ju danes smo nekje pri 65 odstotkih. Torej, ta trend zniževanja se nadaljuje. To je pravzaprav ključni stavr, ker smo storili največ pri tem prvem stavru. Potem smo kar nekaj postorili pri reformi javne administracije. No, tudi zaradi uh, podpore iz evropskega proračuna podpisali smo uh, sektorski sporazum z EU, ki je znašal 80 milijonov evrov, ampak kot sem rekla, imamo boljše zaposlitve v javnem sektorju. Začeli smo z izvajanjem postopkov e-upravljanja, zato da bi uvedli e-upravljanje zame, je to odgovor na tri velike izzive. Najprej imamo tu preglednost delovanja administracije, drugi ziv se nanaša na odprtost in standardizacijo, predvidljivost dela javne administracije za državljane, za podjetnike, torej da veste, ko greste k administraciji, kaj se od vas pričakuje, kaj predložiti. In eh, tretji ziv se naša na boj proti korupciji. Torej, ko zmanjšamo birokracijo, se s tem tudi borimo proti korupciji. Torej, veliko smo postorili tu, pred nami je še vedno dolga pot. In tretji stebr je vladavina prava. Tu smo storili najmanj. Najbolj smo se osredotočili na fiskalno konsolidacijo, ampak pri tem stebru bomo sedaj delali največ v prihodnosti. Zlasti zato, ker imamo 23. in 24. poglavje pred nami pri tej evropske integraciji in to je za nas zelo pomembno. No, če si pogledamo streho te naše srpske hiše, bi rekla, da je streha sestavljena iz naslednjih zidakov regionalne stabilnosti, na vrhu strehe pa imamo evropsko integracijo. Regionalna stabilnost je za nas zelo pomembna. Za nas je pomembna, če ne zaradi drugega, tudi zaradi sebičnih razlogov. Kot sem rekla, v zadnjih treh letih smo storili veliko, zato da je naša država postala gospodarsko stabilna. Sedaj žanjemo uspehe, načrte fiskalne, makroekonomske in politične stabilnosti. Ampak ne moremo žeti uspeho, če smo v nestabilni regiji. Čeprav je Srbija največja država v tej regiji, ampak še vedno smo dovolj majhen trg, da na nas vplivajo vse regionalne nestabilnosti. Če imamo nestabilnost v regiji, k nam pride manj vlagateljev komercialne banke porabijo denar, prav tako mednarodne finančne institucije, IBRD, Evropska investicijska banka, Svetovna banka in tako naprej. Ta denar bo dražji, če bodo prišli k nam, ker bodo morali prevzeti več tvega, če imamo nestabilnosti in to je slabše za MSP-je. Torej, potrebujemo regionalno stabilnost. In mi smo res iskreno in močno zavezani regionalni stabilnosti. Proces iz Berlina je eden izmed ključnih vzvodov regionalne stabilnosti. Mi smo močno zavezani izvajanju procesa iz Berlina. In na vrhu te hiše imamo evropsko integracijo, kot sem rekla. S tem bom zaključila. Ko sem predstavila program nove vlade, sem govor začela z naslednjim stavkom. Srbija je strateško osredotočena na evropsko integracijo. Mi želimo postati članica evropske družine narodov. V preteklih treh letih mi je bilo najbolj všeč pri prejšnji vladi to, zaradi česar sem se vladi pridružila avgusta lani in sicer mi je bilo všeč to, da je vlada pod vodstvom premijeja in sedanjega predsednika spodbujala evropsko integracijo na najboljši možni način. Nikoli ni spodbujala evropske integracije na populističen način. To bi bilo najlažje reči, ja, gremo v Evropsko unijo, ker imamo tam toliko denarja, ki nas čaka tam na koncu poti. Nikoli niso rekli nič takšnega. Vlada je nenehno ponavljala in tudi jaz to ponavljam sedaj. Najprej je to, da želimo izvesti reforme zaradi nas samih. In drugič, vse te reforme, ki nas bodo pripeljali Evropsko unijo, torej gospodarska stabilnost, javna administracija, bolj učinkovito delovanje, bolj pregledno delovanje administracije, izvajanje pravne države, boljše delovanje pravosodja, vse, to, vse te reforme so pomembne za naše državljane in za naše podjetja. Torej, ti cili so usklajeni. In če ne bomo ustvarili novih delovnih mest za državljane, če mi ne bomo uspešni pri naših reformah, potem tudi, če se pridružimo Evropski uniji, nam Evropska unija ne bo dala več delovnih mest. Ne bomo imeli takoj dobrobiti in prednosti zaradi Evropske unije, če sami ne bomo delali. Tako mi promoviramo Evropsko unijo. Ne želimo se pridružiti Evropski uniji kot Članica Kišepa, ki potrebuje pomoč in podporo, mi res želimo upravljati naše delo na tak način, da ko smo se pripravljeni pridružiti Evropske unije in ko bo Evropska unija pripravljena odpreti svoja vrata novim člancem, bomo enakopravni člani Evropske družine narodov, tako da bomo podpirali Evropsko unijo, kajti to je edina prava pot naprej za vse nas. Hvala lepa. Hvala, predsednica vlade. Sedaj pa, kolegi, imamo čas tudi za izmenjavo mnen. Do štirih imamo čas, kajte potem imamo drug sestanek in premijejka ima tudi drugobeznosti v mestu. Najprej je gospod Edward Kukan, ki predseduje parlamentarnem odboru stabilizacijo in pridruževanje. Edward, dve, tri minute, potem pa drugi kolegi. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to, kar smo slišali. Gospa predsednica vlade, dobrodošli na sestank odbora zunanje zadeve. Mi smo čakali na vas številnimi pričakovanji. Ko smo dobili novice v Bruslu, da ste bili vi imenovani za položaj predsednice vlade, smo to zelo pozitivno in toplo sprejeli. To je velika odgovornost za vas od vas pričakujemo rezultate. Pripričani smo, da bodo zelo pozitivni in mi vam bomo pomagali kot se le da. Poslušal sem vas in rad bi omenil tudi to, da sem zelo vesel, ker imate zelo realen in zelo posloven pristop. Poslušal sem vaš govor in vesel sem bil, ko ste omenili tudi to, da je evropska integracija prioriteta za Srbijo. To je zelo pomembno za nas, da to slišimo iz vaših ust. Evropski parlament je namreč podpiral evropski proces te regiji. Mi imamo dobro zgodovino, dobrih odnosov in sodelovanja s Srbijo. Nedavno smo imeli tudi dober sestanek eh, z našimi kolegi skupštine, potem smo imeli tudi uh, razpravo, ki je tekla v zelo pozitivnem vzdušju. Čeprav Srbija napreduje v tem procesu, bo še vedno potrebno, da ostanete osredotočeni na kakovost nekaterih reform na ključnih področjih pravosodja in pravne države, pa tudi, ko gre za boj proti korupciji, ko gre za civilne svoboščine in pravice. No, včasih nas uh, zmoti situacija glede svobode medijev v Srbiji imamo pravosodje, 23. poglavje. Vse to je bistveno za napredovanje v tem procesu integracije. No, razumem, da boste zato potrebovali ustavne spremembe. Upam, da bo vlada pripravljena sodelovati s parlamentom pri teh zapletenih vprašanjih. Torej, želimo vam veliko uspehov pri vašem prihodnjem delu seveda lahko računate na vaše prijatelje v Evropskem parlamentu, ki bodo okrepili vaše ambicije, da postanete članica Evropske unije v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči, ker ste bili tako prijazni. Edward. Hvala, Edward. Kolegi, imamo rekordno število članov, ki se oglašajo. 14 članov se je priglasilo k razpravi. Vsi naj se oglasijo. Lahko zastavite vprašanje ampak tudi predsednici vlade moramo dati dovolj časa za odgovore. Torej, 15 minut bomo imeli za 14 pripomb vprašanj, torej minuta za vsakega. Najprej Kristjan Preda, e LS, hvala lepa. Gospa predsednica vlade, dobrodošli. In veliko sreče vam želim. Me slišite? Dobro. Dobrodošli in eh, veliko sreče vam želim pri vašem delu. Hvala za vašo predstavitev. Naša skupina LS podpira vas napor, vas trud, ki bo vključil Srbijo v Evropo, da bo postala bolj demokratična, bolj svobodna, da boste spoštovali tudi pravno državo in se pravice. Pak tu bi vam zastavil tri vprašanja, zelo na hitro. Vidim, da ste rekli, da vstop v Evropo pomeni, da je to nek maraton. To je toliko težje, ker imate tudi javno mnenje doma. In Uspeh bo zelo pomemben za Srbijo. Kako boste vi tekli ta maraton? Kako vam bodo podjetja sledila? Drugo vprašanje. Tu v parlamentu smo izglasovali resolucijo. 26 točki te resolucije govor o izvajanju zakonodaje o spoštovanju manjšin. Kako je s tem? Kako je uh, spoštovanjem Romov pri vas doma? Potem tretje, nekaj glede Naserja Oriča občutek imam, da to ustvarja trenja pri sosedih. Hvala. You, Christian. Hvala, Kristjan Preda. Socialisti, gospod Picula. Hvala, predsedujoči. Gospa predsednica vlada, zelo sem vesel, ker ste danes z nami tu na tem odboru AFET-a. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu. No, mogoče bom ponovil to, kar je povedal gospod Preda, kar je omenil vašem vprašanju. Torej, Demokratski inštitut je septembra ugotovil, da državljani Srbije ne zaupajo Evropski uniji, ampak eh, dajejo prednost Rusiji in Kitajski, kar pomeni tudi, da je sedaj manj podpore članstva Evropske unije v primerjavi z letom 2010. Dve tretjine državljana celo meni, da morate odnehati od Evropske poti, če bi to poslabšalo odnose z Rusijo. Torej, sprašujem vas, kako prepričati srpske državljane glede teh strateških smeritev srpske vlade? Torej, vi ste usmirjeni članstvo Evropske unije, ali imate odgovor um, glede tega vzdušja v javnosti? To je toliko bolj pomembno, ker ste sedaj začeli s pogajanji in sedaj se boste šele soočili z zelo težkimi poglavji. In prav gotovo to ne bo pozitivno vplivalo na percepcijo javnosti. Hvala kolegi, sedaj je seznam govorcev zaključen, žal mi je, ne morem sprejeti drugih govorcev. Charles Tenek, Ikra. Hvala lepa, predsedojoči, dobra, dobrodošlica. Kolegici Brnebič, predsednici vlade, spomnim se, da sem se srečal z vami pred nekaj leti na vaši prejšnji funkciji. Zelo sem ponosen, ker uh, ste sedaj tako napredovali in uh, vodite tako pomembno državo v Zahodnem Balkanu. Tako kot druga dva kolega, sem tudi jaz nekoliko zaskrbljen. Zaradi tega, ker eh, tu ni tako kot pri Črni gori, tam sem tudi poročevalec, zato se zanimam za to regijo, za našo sosedo Črnogoro, ampak oni so se pridružili svežne sankcije proti Rusi, glede pridružitve Krima. Vaša država pa ne. Čas igra ste celo dlje in še vedno imate celo skupne vojaške operacije z Rusijo po mojem mnenju to pošilja napačne signale glede vaših atlantskih želja. Ampak dobro, tu gre za vaše suverene odločitve in to morate pročevati, zdaj ko se bližate članstvu. Pozdravljam vse svežnje reform vaše vlade. Regionalna integracija je zelo pomembna na Zahodnem Balkanu. Na koncu še kratko sporočilo vam, prihajam iz Združenega kraljestva. Z veseljem lahko rečem, da upam, da bo nekega dne cel Zahodni Balkan Evropske unije, da ne boste na napačni strani zgodovine. Žal je moja država sedaj na napačni strani eh, z Brexitom, torej ne sledite našim zgledom, ki so slabi. Hvala. Charles. Hvala. Charles, Alde, Ivo Weigel. Eh, Hvala predsedujoči, gospa predsednica vlade, omenili ste nekaj zelo pomembnega glede skupnih interesov držav na Zahodnem Balkanu. Rad bi ponovil vaše besede. Delati morate skupaj z drugimi in da se boste predstavljali kot zanesljiv in stabilen del Evrope. S tem bi povečali možnosti za vse druge, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Sam bi se pridružil pomislekom glede nekaterih dvoumnosti, vaših politik. In sicer odnos do Rusije in Kosova. No, seveda ne pričakujem kratkih odgovorov. Tu in še zadnje vprašanje. Kako vi kot predsednica vlade rešujete težave povezane z demografskimi spremembami? Rekli ste, da ste znižali pokojnine. To je katastrofa za starejše. Hvala. Thank you, Ivo. Hvala, Ivo. Igor Šolte, zeleni. Uh, uh, spoštovana uh, prime ministrica dobrodošli v evropskem parlamentu. veseli me seveda da je vaš prvi obisk namenjen ravno bruslju in s tem tudi signal kam srbija želi v prihodnosti priti. seveda mislim da srbi vsi želimo da čim prej pristopi k tej veliki družini evropske unije Je pa seveda res, da je še kar nekaj eh, vprašanj in stvari, kjer je še dovolj prostora za eh, izboljšave. Eh, mislim, da je dobro, da ste postavili v prvi plan tudi edukacijo in digitalizacijo, ker to seveda poleg stabilnosti javnih financ predstavlja dober, dober temelj za samo prihodnost je pa seveda tudi važna kot ste omenili regionalna stabilnost tudi sosedi tudi z, z kosovom in seveda spoštovanje dialoga in sprejetih dogovorov eh, z obeh strani. Bi imel samo kratko vprašanje, eh, kažen je pa sicer eh, vaš odnos oziroma ali vlada predstavo postavlja kot eno od pomembnih pojednih elementov tudi okoljsko problematiko in seveda skrb za okolje, vključno z zelenimi energijami. Hvala. Thank you. Next. Hvala. Gospod Borgezio. Grazie, presidente. Sendo... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sem poslanec iz Italije in uh, zato uh, me seveda eh, zanima približevanje Srbije k Evropski uniji, kajti to je država, ki nam je blizu. In tudi iz številnih zgodovinskih razlogov uh, smo s to državo povezani. Eh, če odidem iz eh, Milana v Beograd, se počutim eh, doma zaradi številnih tudi kulturnih vidikov. V tem trenutku se približujete k Evropski uniji in zaradi tega bi rad povdaril, kako zelo pomembno je ohraniti monetarno neodvisnost.

Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa predsednica vlade. Želiko uspeho vam želim pri vaših težkih nalogah. Ste na poti integracije Evropske unije. Zastavil bi vam vprašanje. Pri tej evropski perspektivi. gre za to, da se tudi odgovorni v vaših podjetjih eh, zanimajo za to. Tudi eh, predsednik Erdogan je bil pri, na obisku pri vas eh, z različnimi poslovneži in vemo, kako je s tem, če se Turki zanimajo za neko državo, gre pogosto tudi za politične razloge v zadju. Kako vi vidite tveganja glede turških političnih intervencij pri vas v vaši zunanji politiki? Hvala. Hvala, Dubravko Šujca, LS. Hvala vam lepa. Hvala lepa. Hrvaščini, gospa predsednica vlade. No, v začetku govora ste jasno rekli, da ste namenjeni gospodarstvu, želite zgraditi temelje nove Srbije, ampak z nobeno besedo niste omenili odnosov z Rusijo. Vaši odnosi z Rusijo so jasni in vplivajo tudi na stališče državljanov, kot kažejo javno mnenjske ankete o evropskih integracijah. Čeprav ste vi jasno rekli, da je vlada za evropske integracije. Še eno zanimivo vprašanje odnosi s Kosovom. Tega niste omenili, čeprav ste rekli, da želite imeti regionalno stabilnost, rekli ste, da želite, da je to izhodišče vaše gospodarske rasti in tega, da boste pritegnili vlagatelje. Ampak še eno vprašanje za vas. Ali boste še naprej blokirali vstop Kosova, v mednarodne organizacije. Kajti, če bi tu popustili, bi jasno pokazali, da želite imeti regionalno stabilnost, ko gre za Rusijo in tudi pri Kosovu. Hvala. Hvala. Hvala. Kolegica Mudi. Hvala. Dobrodošli. Lepo je videti toliko žensk povabljeni, dobrodošli. No to, kar ste rekli o prihodnji evropske integracije za samo Srbijo, da je to dobro, to je zelo pomembna točka, ampak tu gre tudi za nekaj specifičnih vprašanj. To prinaša posledice, recimo, tu gre tudi za to, da imamo obsojene eh, vojne zločince in da imamo potem tudi razna praznovanja, državna praznovanja za te ljudi. No, kot veste, smo imeli kar nekaj resolucij v parlamentu glede Srbije in recimo glede negativnih kampanj o preiskovalnih novinarjih. Namesto, da bi reševali ta vprašanja, ki jih novinari omenjajo, potem smo videli, kaj se je dogajalo pri različnih eh, preiskavah. Na tem področju imamo tudi novega ombudsmana ki je varuh eh, državljanov, bil imenovan, čeprav nima nobenih izkušenj na področju človekovih pravic. In na koncu, kakšne ovire vidite tudi pri plinskih povezavah med Bolgarijo in Srbijo? Hvala. Hvala. Gospod Jakovčič iz Aldeja, čestitke za prvih sto dni vaše vlade. Čestitke ker ste se odločili za digitalizacijo in izobraževanje, želite se ukvarjati s tem. Pozval bi vas k temu, da ste prav tako navdušeni, ko gre za pravosodje, svobodo, medijev in nacionalne manjšine. To je zelo pomembno za Srbijo, kot ste vi rekli. To je pomembno tudi za regionalno stabilnost. Sami ste rekli, da je to za nas pomembno. In o tem vas sprašujem ali lahko kdo dopove Dodiku naj neha govoriti o tem, da bosta Banja Luka in Beograd v isti državi. In potem dajte s tem o, vsem argumente tiste, ki želijo imeti prišno in terano isti državi. Torej, vaš predsednik, gospod Vučić, lahko reče Dodiku, sedaj pa je dovolj, nehajte s tem. No, sedaj pa vas sprašujem, ste vi pripravljeni reči Dodiku, dovolj je bilo? Thank you. Hvala gospod Sovko. Ehm, čestitam, gospođo premjerko. Hvala. Čestitke, predsednica vlade, za vaših sto dni vodenja Srbije. Jaz bi se navezala na to, kar so rekli drugi kolegi glede regionalne stabilnosti, zlasti glede vprašanja gospoda Prede, ki je pračevalec za Bosno in Hercegovino. Srbija bi morala skupaj s Hrvaško odigrati konstruktivno vlogo pri iskanju rešitev za Bosno in Hercegovino. Ta je zdaj v pad poziciji zaradi volilne zakonodaje. Ali lahko obrazložite, kako vi v prihodnem obdobju eh, vidite naslednje korake? Kako bo ta država končno našla svojo pot v Evropski uniji, kajti tu nimamo. Uh, stabilne države Srbije, če nimamo stabilne regije. Torej, pozivam vas k temu, da ste bolj aktivni tu in da boste storili kaj na tem, da bomo našli rešitve v tej situaciji. Hvala. Hvala. Hvala. Kolega Bostinaro, socialisti, hvala predsedojoči, gospod predsednica vlade Ana Brnabič, če sem prav izgovoril vaše ime. Veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim tu. In začel bom na začetku. Kot Romun ne moram zamuditi te priložnosti, kot socialist pa sem tu, da vam res povem, da vas naša skupina podpira, podpira integracijo Zahodnega Balkana, ampak pri tem tangu sta potrebna dva plesalca. Najprej naj omenim mednarodni kontekst, regije Zahodnega Balkana. Nimamo le Evropsko unijo tam, drugi akteri prihajajo. Včasih eh, imamo tu nekaj eh, različnih eh, agend in različnih načrtov, ki so tudi nasprotju z evropskimi. Vidimo nedavne dogodke. Pozdravljam udeležbo vašega predsednika, gospoda Vučiča, v Varni, kjer smo imeli srečanje bolgarskega, romunskega in grškega vrha vlad. Tu smo prvič videli jasne zaveze. To bo visoko na političnem dnevnem redu našega predsedovanja in lahko vam zagotovim, da bo tako tudi pri romunskem predsedovanju. Ali je srska vlada pripravljena razmišljati o možnosti, da bo uskladila zunanjo politiko z Evropsko unijo pri varnosti in obrambi? Če ja, potem imate tu veliko podpornikov. Hvala. Well, In sedaj v imenu skupine Alde, gospod Zelimovič. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, jaz si želim, da bi se Srbija pridružila Evropski uniji. Upam, da vam uh, bo kmalo uspelo uresničiti vaše načrte. Mislim, da zelo dobro napredujete. Imam pa vprašanje v zvezi z regionalno stabilnostjo. Kaj lahko stori Srbija? da bi zadošila separatistične težnje v Bosni in da bi zagotovila stabilnost v Bosni. Stabilnost, ki jo potrebujeta tako Srbija, kakor tudi Bosna. Poleg tega pa je to tudi v interesu Evropske unije. Hvala lepa. Najlepša hvala. In še zadnji trije govorci, Mihajl Galer. Najlepša hvala. Eh, dobrodošli tudi v mojem imenu. Moje vprašanje je, eh, ali se vam zdi pot v Evropsko unijo, eh, pot, ki je ne boste spremenili. Kaj pravi ortodoksna oziroma pravoslavna crkva, ali so blagoslovili to pot? kaj pa uh, bo s tistimi v Srbiji, ki uh, odkrito ali pa prikrito podpirajo Dodika uh, v Republiki uh, Srbski in pa uh, njegovo napoved referenduma o neodvisnosti. Kakšno je uradno mnenje vaše vlade? Kaj pa Hrvaška ali je vaša privilegirana partnerica na poti v Evropsko unijo? Um, že zaradi tega, ker je jezik zelo podoben v obeh eh, državah eh, in lahko preberete dokumente, eh, ki so bili pripravljeni za nje na poti pristopa, ampak tudi zaradi sprave. In še zadnja dva govorca iz Slovenije, najprej Alves Petrle. Najlepša hvala, David, da si omenil finale Eurobasketa. Eh, Slovenijo je podpiralo srbsko podjetje, eh, srbsko ekipo, eh, pa slovensko podjetje. Kakšno partnerstvo, gospa predsednica vlade? Dobrodošli in najlepša hvala za zelo jasne in realistične besede. Čestitke tudi za vaših prvih sto dni v sedežu predsednice vlade podpiram eh, proevropsko usmerjenost, eh, ki eh, jo je uvedla že vlada premijeja Vučiča. Vem tudi, kako zelo pomembna je makrofinančna stabilnost in pa načelo pravne države. Brez načela pravne države tudi ni socialnega tržnega gospodarstva. Strinjam se z uh, vašim mnenjem glede regionalne stabilnosti. Uh, In še eno dodatno vprašanje. Kaj nameravate storiti eh, v zvezi z eh, to regionalno stabilnostjo, predvsem kar zadeva Bosno in Hercegovino in Kosovo? In rad eh, bi zaključil s tem, da povem, da menim, da je Srbija zrela za pogajanja o novih poglavjih in veliko sreče upam, da zamud več ne bo. Active. In še zadnji govorec je aktivni prijatelj Srbije v Evropskem parlamentu, Franc Bogovič. Edo, lepo zdrav, spoštovana predsednica Ana, spoštovani Jadranka in druga Ana. E, dobrodošli v Evropskem parlamentu. E, vam, spoštovana prej ministrica, iskrene čestitke za prvih sto dni, kakor tudi za vaš nagovor, iz katerega se vidi ta reformna pot Srbije, ki jo tudi ocenjujem, da je pravilna in edina možna, če želite svojemu narodu dobro in prepričan sem, da e, to želite tudi sam ne morem mimo evropskega prvenstva v košarki eh, lahko en drugim čestitamo za medalje lahko pa tudi čestitamo to kar sta prikazovala vi in naš predsednik vlade gospod cerar eh, na, na parketu in pa tudi slovenski in srbski navijači da se da v tej regiji sodelovati in tudi veseliti se zmag in porazov in to mislim da je popotnica za vse nas dve kratki vprašanji kaj boste naredili na področju demografije vemo da je malo rojstev ljudje izhajajo iz srbije kot nekdanja ministrica za javno upravo lokalno samoupravo pa tudi kaj boste naredili da ne bo srbija toliko centralizirana in da bo regionalni razvoj srbije enakomeren Hvala lepa. Predsednica vlade, To je bilo veliko vprašanj. Ta vprašanja kažejo zanimanje za vašo državo, zanimanje tega odbora in pa tega parlamenta. Sedaj pa boste morali vi poskrbeti za odgovore v naslednjih 15 minutah. Potem bom pa kar hitro začela. Najlepša hvala za vaše vprašanje, hvala za izraženo zanimanje. Skušala bom odgovoriti na vsa vprašanja in upravičujem se, če bom kakšnega izpustila ali pa če jih bom združila veliko odnosov se je nanašalo na uh, eh, srpske odnose z Rusijo in deloma tudi z Kitajsko. Ministrstvo eh, gospoda Joksimoviča izvaja uh, ankete javnega mnenja in Danes sem videla nekoliko drugačne rezultate anket, eh, ampak eh, zaupanje v Evropsko unijo med eh, srpskimi državljani se krepi. Lansko leto 41 odstotkov, letos 49 odstotkov. 66 odstotkov Srbov je za reforme, torej podpira reforme, ki jih izvajamo v pristopnem, predpristopnem postopku. To ni tako slab rezultat. In prvič eh, smo iz te ankete razbrali tudi, da eh, državljani na Evropsko unijo gledajo kot na največjo donatorko in podpornico. Torej mislim, da se eh, spreminja eh, ta eh, pogled na Evropsko unijo in jaz sem pripravljena storiti vse, eh, kar je v moji moči, da ta eh, trend še okrepim. Eh, tukaj govorim o raziskavah, o inovacijah, o infrastrukturnih projektih, ki jih podpira Evropska investicijska banka in tako naprej. To bo vodilo v dodatno okrepitev ugleda Evropske unije. Dve tretjini Srbov naj ne bi bili proevropsko usmerjeni. To eh, ne drži, če samo uh, malce razmislite o tem. Kajti, če si ogledate srpski parlament, 80 odstotkov poslancev v srpskem parlamentu je iz težavnih uh, političnih skupin, uh, nekaj se jih osredotoča okrog. Uh, stranke napredne Srbije, eh, ki je jasno proevropsko usmerjena, drugi pa so v opoziciji in eh, vseeno zastopajo stranke, ki so proevropsko usmerjene, nekaj tudi desničarskih strank, nacionalističnih strank in tako naprej. Torej, ne moremo reči, da sta dve tretjini prebivalstva zopr Evropsko unijo, medtem ko je 80 odstotkov poslancev iz skupin, ki so proevropsko usmerjene, torej nekaj ne drži. Vsaj 49 odstotkov eh, državljanov je proevropsko usmerjenih in prvič ljudje na Evropsko unijo gledajo kot na največjo donatorko od nas z Rusijo. Odnos eh, z Rusijo je nekaj, česar ne skrivamo. Imamo tradicionalno zelo dobre odnose z Rusijo in imamo pa tudi kulturne in pa verske vezi z eh, Rusijo. Seveda pa jih je eh, veliko v Srbiji, ki na Rusijo gledajo kot na prijateljico zaradi podpore v 90-ih letih, zaradi tega, ker so nasprotovali bombardiranju strani NATO eh, in iz drugih razlogov. Seveda pa imamo tudi prosto trgovinski sporazum z Rusijo, kar je pomembno tudi za naše gospodarstvo. In odvisni smo od uvoza zemljskega plina iz Rusije. Torej imamo odnos z Rusijo, ampak to ne pomeni, da je to v nasprotju za našo približevanje Evropski uniji. Tako eh, tudi vaše države in vaše gospodarstva sodelujejo z Rusijo. Odkar sem postala predsednica vlade, sem se ogledala različne podatke. In ugotovila sem, eh, da je percepcija nekaj nevrjetnega. Vi kot poslanci bi morali razpravljati o zadevah eh, glede na podatke, glede na dejstva, ki so na voljo. In ko pravite, da je Srbija v vojaškem pogledu bližje Rusiji, naj vam povem, To vam bom povedala, kaj ti bila sem presenečena, ko sem videla te številke, ko sem postala predsednica vlade. Ampak v letu 2016 je Srbija imela 16 eh, mednarodnih vojaških vaj. Devet jih je bilo dvostranskih z ZDA. Dve vojaški vaj z Rusijo dve z drugima dvema državama iz Balkana, dve z NATO-om v skladu partnerstva za mir in eno vojaško vajo z Mačarsko. V letu 2017 pa je Srbija do tega trenutka sodelovala v 13 eh, vojaških vajah ali pa drugih dejavnostih Ne, z, se upravičujem. Eh, v 15 vojaških vajah, 13 jih je bilo z NATO, 7 eh, dvostranskih z ZDA in 2 eh, vojaški vaj z Rusijo. To so številke. Percepcija pa je nekaj povsem drugega. Ampak vsi smo navajeni reči, ja, Srbija in Rusija sta si izjemno blizu, ampak številke pravijo drugače. to ne vpliva na našo euroatlantsko integracijo. Zelo eh, pošteni in odkriti smo eh, glede euroatlantske integracije. Ne želimo euroatlantske integracije, ne želimo biti članica NATO, želimo vstop v Evropsko unijo, želimo neodvisnost v vojaškem pogledu. In te številke kažejo, da smo zares eh, neutralni, če že ne bolj naklonjeni NATO-vemu partnerstvu za mir. Naj nadaljujem. Narodne manjšine. To je izjemno pomembno vprašanje za Srbijo. Ampak Srbija je v Evropi. Eh, na samem vrhu spoštovanja človekovih pravic. Tudi po krvavih 90-ih letih je Srbija danes država, ki ima največ nacionalnih in etičnih eh, manjšin. 26 uradno. Vse so priznane kot narodne manjšine. Imamo Eh, tudi inštitut svetov narodnih manjšin, tako da lahko te sodelujejo v gospodarskem, socialnem in političnem življenju v Srbiji. 29 svetov manjšin imamo in eh, ti eh, delujejo v okviru sveta narodnih manjšin, ki mu predsedujem jaz kot predsednica vlade. imamo izobraževanje v 15 različnih jezikih v Srbiji, v 15 različnih jezikih. Imamo šest različnih uradnih jezikov v različnih občinah, še prav posebej v Vojvodini, torej ne morete reči, v Sloveniji recimo, Slovenija je naša velika prijateljica, ampak Srbi tam spoh niso obravnavani kot narodna manjšina, niso priznani kot narodna manjšina. In uh, tega vprašanja sploh ne zastavljamo. Italijani so, mačari so, Srbi pa niso. Če tudi Srbi predstavljajo največjo manjšino v Sloveniji. Torej, prosim, kar zadeva narodne manjšine, mislim, eh, da je Srbija naredila veliko. To je za nas zelo pomembno in reči moram, da sem zelo ponosna na to. Eh, ponosna sem na spoštovanje človekovih pravic in pa na obravnavo narodnih manjšin. Eh, pokojninske izkaznice, to je zelo pomembno vprašanje za nas. Gospod Vajgel je zastavil to vprašanje zniževanja pokojnin. Zniževanje pokojnin je bilo ključnega pomena, kajti pred eh, volitvami preden je z delom pričela nova vlada leta 2012-2013, so bile pokojnine zvišene, ampak eh, to ni bil trajnostni sistem. Zaradi tega smo morali pokojnine znižati, da ne bi prišlo do stečaja države. Ampak eh, zaradi eh, fiskalne oziroma davčne konsolidacije smo od takrat pokojnine dvakrat zvišali. Ne prav veliko, ampak Eh, v mejah eh, tega, kar smo lahko storili. Danes razmišljamo eh, o zvišanju pokojnin za kar nekaj odstotkov in do 15. oktobra bomo zaključili pogovore z mednarodnim denarnim skladom na to temo, tako da upam, da bom lahko v soboto to tudi napovedala in potem po višanju bomo imeli v eh, Srbiji eh, spet više pokojnine kot pred krizo leta 2013. Ampak na trdnih temeljih. To je zelo pomembno. Kakor tudi eh, plače za zdravstvene delavce in pa zaposlene v izobraževalnem sektorju. Eh, te plače bodo tudi više kot pred krizo, ampak prvič eh, bo se skupaj temeljilo na zdravih temeljih. Kosovo in pa regionalno sodelovanje. Kosovo je izjemno pomembno za Srbijo, ampak naj vas spomnim, da smo pred štirimi leti in pol podpisali bruselski sporazum. Pred štirimi leti in pol bruselski sporazum je bilo zelo težko podpisati. E, politično je bila to odgovorna odločitev, ampak zelo težavna odločitev. Tudi e, danes v zadnji e, predsedniški kampanji so Vučiča, desničarske stranke in pa tudi nekateri demokratični kandidati krivili za podpis te pogodbe in za prodajo Kosova. Srbija je izvedla večino točk bruselskega sporazuma, ampak temeljna točka bruselskega sporazuma je spostavitev, uh, eh, spostavitev eh, skupnosti srpskih občin. To pa se ni zgodilo, kaj ti Priština za to ni poskrbila. Torej, Priština ne izvaja tega sporazuma. Srbijo, eh, še zmeraj sprašujete, kaj se bo zgodilo, ali boste eh, blokirali eh, Kosovo pristopu v UNESCO in tako naprej. Ampak pri tem pozabljate, da Priščino ni opravila svoj del obveznosti. Potekal naj bi dialog med Prištino in Kosovom in upam, da bo sprejeta odgovorna politika in da bomo do konca leta imeli dialog, v katerega bodo vključene vse parlamentarne politične stranke, vse organizacije, vse e, nevladne organizacije in tudi e, vsi tisti, ki želijo pri tem sodelovati, tako da e, razvijemo našo strategijo odnosov z Kosovom in pripravljena bom na vse možne posledice. Jaz mislim, da je to pogumno in da nam bo to pokazalo eh, tudi, eh, kako naj bi izgledala prihodnost. Ampak pri vsem tem je potrebno razumeti, da se je Srbija obnašala izjemno odgovorno. In eh, če sem povsem odkrita, za Prištino tega ne moremo trditi. Regionalna stabilnost, Republika Srpska. Vedno znova in znova poudarjamo, da Srbija spoštuje Dejtonski sporozum potrebujemo Bosno in Hercegovino kot državo, kakršna je danes. Seveda imamo tesne vezi z Republiko Srpsko. Seveda. Ampak to ne pomeni, da ne podpiramo Bosne in Hercegovine kot enotne države, kakršna je danes. Prvi obisk predsednika Vučiča je bil obisk v Sarajevo. Do konca leta bomo imeli skupno sejo z Bosno in Hercegovino, skupno vladno sejo in pripravljeni smo sodelovati z njimi pri reševanju odprtih vprašanj. Torej, naj izkoristim to priložnost in rečem, ja, Srbija posem podpira Dejtonski sporozum. ali lahko pride do spremembe proevropskega trenda v Srbiji, eh, ne vem. Po mojem mnenju je pot v Evropo neizogibna, ampak eh, nikoli ne veš. Vedno se pojavlja vprašanje povezana z regionalno stabilnostjo. Ali pa je pa z primerom Nasr Orič. To je eh, primer, ki močno vpliva na, eh, eh, na regionalno stabilnost. Zelo vznemirjeni smo in zelo razočarani, da kljub vsemu nihče ni odgovoren za. Uh, umor srpskih civilistov v Bosni. Morda to ni Nasr Orič, ampak tudi nihče drug ni. In to vpliva na regionalno stabilnost. Oziroma na regionalno stabilnost, kajti eh, želimo si regionalno stabilnost in zaradi te regionalne stabilnosti ostajamo v prožni in pripravljeni sodelovati. Ampak prosim, mislim, da bi morali biti nekoliko bolj objektivni nekdo mora prevzeti odgovornost za te vojne zločine. Potem pa obsojeni vojni zločinci na eh, državnih slovesnostih. To so ljudje, ki eh, smo jih izročili Hagu, eh, izročila jih je Republika Srbija ali pa so se prostovoljno predali. Bili so v Hagu, eh, bili so predmet postopka, obsojeni so bili, upravili eh, so zaporno kazen in potem so bili izpuščeni. To niso uradniki, to niso svetovalci, niso del vlade. Ampak to so svobodni ljudje. Tukaj pa so tudi druge države v regiji, kjer so vojni zločinci v vladi, imajo uraden položaj. Torej, kaj naj naredimo s temi ljudmi? Bili so v zaporu in sedaj so se vrnili. Nimajo nobene javne funkcije. Ampak, naj ponovno povdarim, da uh, je situacija v regiji izjemno raznolika in to tudi vpliva na regionalno stabilnost. Ampak, pripravljena sem sodelovati z vsemi, tako da bomo premagali te težave. In kar zadeva okoljsko in energetsko politiko, to je vprašanje, ki ga je zastavil uh, Igor Šoltes. Nova vlada je izjemno proevropsko usmerjena. Evropska unija je na vrhu naših prioritet in to kažete dve novi ministerstve, uh, Ministrstvo za evropske in evropsko integracijo in eh, ministrica Joksimovič je za to odgovorna. In drugo ministrstvo je ministrstvo za varstvo okolja. Prej je bilo to ministrstvo v okviru ministrstva za kmetijstvo, ampak vemo, da bo to uh, eno izmed najdražjih in najzapletenejših poglavij v pogajanjih z Evropsko unijo. Torej, Bolj kot kdajkoli prej smo zavezani izpolnjevanju teh ciljev. Energetska politika, ja. Začeli smo z velikim projektom eh, obnovljivih verov energije, skušamo zagotoviti večjo diverzifikacijo. In Poleg tega eh, je eh, tukaj tudi povezava med Bolgarijo in eh, Srbijo in sicer za dobavo zemljskega plina. Pretekli teden sem imela sestanek z ministrom za energetiko, da bi videla, koliko smo napredovali na tem področju. Mislim, da sem bolj ali manj odgovorila na vaše vprašanje. A še preiskovalno novinarstvo, to je izjemno pomembna tema. Pripravljena sem na to razpravo, kajti če sem povsem odkrita in to sem povedala našim novinarjem, to sem povedala organizacijam civilne družbe in tudi vam eh, lahko to povem, ne razumem, kje je problem ne zdi se mi, da ni dovolj preiskovalnega novinarstva v Srbiji. Oziroma, morda je eh, premalo preiskovalnega novinarstva, ampak ne zaradi zatiranja vlade, ampak zaradi tega, ker ni objektivnega poročanja v Srbiji. Ali pa zato, ker je samo malo objektivnih novinarjev. Ali je nekdo izjemno usmer, eh, provladno usmerjen ali pa. Eh, izjemno protivladno usmerjen. Zelo redko pa uh, najdeš kakšnega objektivnega novinarja. Ampak eh, imamo tudi medije, ki nasprotujejo vladi in ki lahko uh, to tudi jasno povedo, pa naj njihove trditve temelijo na dejstvih ali pa ne. Eh, vsi eh, dnevniki, eh, v, vsi tedniki v Srbiji so povsem proti vladi in med dnevniki so vsaj trije, ki so usmerjeni zopr vlado, dva sta povsem protivladno usmerjena, en pa je kolikor toliko objektiven. In pred desetimi dnevi je bilo rečeno, da smo eh, zaprli medijsko hišo zaradi eh, tega, ker ni imela podpore vlade, ker so bili kritični do vlade, ker niso imeli sredstev. Prostila sem za, za področilo Ministrstva za kulturo glede te medijske hiše. Ta medijska hiša, čeprav je kritična eh, do vlade, kar je posem spremljivo, je prejela eh, strani vlade in sicer zaradi uh, neodvisnih uh, eh, ulaganj za posamezne projekte. Ta medijska hiša je torej v letih 2008 do 2012 prejela uh, več uh, sredstev uh, oziroma je leta 2017 sprejela več sredstev kot v obdobju 2008 do 2012. Torej ne govorimo o percepcijah, ampak govorimo o podatkih. Ko sem predstavila te podatke, potem je opozicija dejala, ja, dobro, ampak drugi so dobili še več. Torej ne gre za to. Najprej je bilo rečeno, uničili ste jih, ker jih eh, niste finančno podprli. Ja, pa smo letih 2008 do 2012. In potem je bilo rečeno, ja, ampak več ste dali drugim. Jaz sem pripravljena na razpravo o tem. Z veseljem bi to bolje razumela in videli bomo, kaj lahko storimo. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednica vlade. Prime minister, thank you for answering all these questions. Hvala lepa, da ste odgovorili na vsa ta vprašanja na zelo odkrit in pošten način. Za nas je nekaj posebnega, kadar pride predsednik vlade v odbor za zunanje zadeve. Vaša želja je bila, da nas obiščete. Eh, hkrati pa eh, to kaže tudi zavezanost eh, vključevanju v Evropsko unijo. Hvala lepa, da ste sprejeli našo povabilo uspešen dogodek na temu Vojvodine danes večer in veliko sreče vaši državi, veliko vas, nas je v tej dvorani, eh, ki nas bo podprlo eh, proevropsko integracijo Srbije.